Dear colleagues, we have here the commission and then... Kolegice in kolegi, z nami je predstavnik komisije komisar in mislim, da je prav, da začnemo. Eh, prva točka je sprejetje dnevnega reda, če nihče ne nasprotuje dnevnemu redu, lahko dnevni red sprejmemo brez spremembe. Druga točka je sprejetje zapisnikov sej 14. decembra 21. januarja in 16. in 17. marca. Če ni nasprotovanja do konca sestanka, veljajo ti zapisniki za sprejeti. Sporočila predsednika. Prvo gre za poročilo o obisku delegacije na uradu za pre hrano in veterinarstvo na Irskem. Poročilo o tem najdete med gradivom. Danes imamo zagotovljeno tolmačenje v 21 jezikov in ta sestanek se prenaša po splitu. Sedaj pa četrta točka, to je izmenjava mnen s komisarjem Hrvatskega, za okolje pomorske zadeve in ribištvo, kar menujem velo, eh, kar je eh, poteka v okviru strukturiranega dialoga. Najprej želim prisrčno pozdraviti komisarja Karminoja Vilo v našem odboru. Veste, da ta obisk poteka v kontekstu našega strukturiranega dialoga med komisijo in odborom. In Želimo predvsem slišati, kako poteka izvajanje delovnega programa za leto 2016 in kakšne so prednostne naloge, ki gredo eh, čez leto 2016. Razen tega želimo vedeti, kakšne predloge imate v zvezi z zeleno rastjo, s krožnim gospodarstvom in predvsem tudi predloge v zvezi z agendo za trajnostni razvoj do leta 2030 in um, o. Um, preverjanju ustreznosti eh, direktive Natura. Razen tega bomo verjetno dobili najnovejše informacije o akcijskem načrtu EU proti trgovini z prosto živečimi vrstami, o deforestaciji in o zakonodajnih dosjejih, kot so direktiva o nacionalnih zgornjih mejah pri emisijah in o konvenciji z minomate. Prisrčna hvala za to, da ste prišli k nam na obisk. Eh, takoj vam dajem besedo, potem pa bomo začeli razpravo s kolegicami in kolegi iz tega odbora. Hvala, Giovanni. Lep popovdan vsem eh, članom odbora. Kot rečeno, želim takoj spregovoriti o glavnih točkah našega programa. In vse, kar boste pogrišali v mojem govoru, eh, lahko omenite tudi v razpravi. Verjetno vsi veste, da sem na mojem zaslišanju septembra 2014 eh, rekel, da, da bo sedmi okoljski akcijski program vodilo mojega delovanja. Sedmi okoljski akcijski program zahteva od komisije, da spreme ukrepe na širokem področju. In jaz spremljam to. Um, dejavnost in moram reči, da ta okoljski program poteka v skladu s programom. Moram reči, da sem z mnogimi od vas individualno zelo dobro sodeloval, pa tudi z inštitucijo kot eh, nasplošno v zadnjih mesecih. Sedmi okoljski program lahko prispeva tudi k desetim prednostnim nalogam iz Junkarjevega načrta. Zato se osredotočam predvsem na tri glavna področja. Prvič, zelenitev gospodarstva, drugič, boljša, boljšo povezovan, boljše povezovanje z državljani in tretjič, naj se zadeve uresničijo. Um, Spregovoril bom o teh treh področjih, vendar želim najprej opozoriti na dva pomembna področja. Eh, razvoja v drugi polovici leta 2015 in sicer gre za agendo za trajnostni razvoj do leta 2030 in mednarodni sporazum o podnebnih spremembah, ki je bil dosežen na COP21 v Parizu. In to sta pomembna mejnika. Um, na, za zagotovitev trajnostnega razvoja na globalni ravni. Sedaj pa nekaj o agendi 2030. Evropska unija je igrala vodilno vlogo pri dosegi tako ambicioznega rezultata v agendi za 2030 in ostali smo odločeni, da želimo to vodilno vlogo igrati tudi pri izvajanju in pri spremljanju 17. Eh, ciljev trajne, trajnostnega razvoja in pri 169 ostalih ciljih. Torej, v delovnem programu komisije za 2016 smo predvideli pobudo za trajnostno evropsko prihodnost, ki povezuje izvajanje teh ciljev s pregledom e, programa Evropa 2020 in sicer zato, da se zagotovi gospodarski razvoj ter socialna in, in okoljska vzdržnost. Gre predvsem za dva koraka. Na eni strani bomo pripravili sporočilo, ki bo um, vsebovalo informacije o internih in eksternih politikah za izvajanje um, ciljev trajnostnega razvoja in predvsem želimo pri tem sodelovati tudi z Eurostatem, eh, Eurostatom. In na osnovi tega bomo začeli pripravljati tudi strategijo, za Evropo po, ob, po letu 2020. Ta proces naj bi bil čim bolj vključujočen. Ne želimo samo mobilizirati um, celotnega strokovnega znanja komisije, temveč želimo vključiti predvsem tudi vaše znanje in znanje deležnikov. Prvi cilj um, oziroma najprej se bomo junija 2016 že o tem pogovarjali v kolegiju komisarjev. Zelena rast. Treba je zagotoviti, da so naše gospodarske dejavnosti trajnostne. In to ni samo uh, pogoj za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, temveč tako se bo EU lahko soočila tudi z dolgoročnimi izzivi. To je pomembno za Evropo, ki nima veliko naravnih virov, ki pa ima veliko znanja in spretnosti, da bi dosegli največjo dodano vrednost. Iz vsakega kilograma materijala, iz vsakega žula energije moramo to eh, vrednost, mora to, ta vrednost ostati v ekonomiji čim dalj časa. Zato moramo predvsem um, povečati spodbujanje zelene rasti v Evropski uniji. Evropska unija je že sedaj uh, eh, vodilna na globalni ravni na tem področju, vendar potencial za nadaljni razvoj, za nadaljno izboljšanje je ogromno. In zadnje številke, kar zadeva učinkovito uporabo virov, kažejo, da se je produktivnost eh, pri uporabi virov povečevala v zadnjih letih. Vendar je pred nami še dolga pot, ker je treba predvsem ločiti uporabo virov od gospodarske rasti. Zelena rast v okviru strategije Evropa 2020 pomeni zmanjšati stroške materijala in okoljsko škodo z bolj učinkovito uporabo virov in z inovacijami in s prispevanjem k rasti konkurenčnosti in ustvarjanju delovnih mest. In to je eh, eh, krožno gospodarstvo. Eh, Torej, pretekli decembr smo sprejeli novo strategijo za krožno gospodarstvo. Če jo bomo v celoti izvedli, bo to trojna vin situacija za družbo z tem, eh, kar bo pomagalo tako podjetjem, da, pod, eh, da, da varčujejo, eh, ustvarjali bomo delovna mesta in tudi zmanjševali oglikove emisije. In sedaj je treba pripraviti seveda različne konkretne ukrepe iz tega svežnja. V prejšnjem letu smo izvedli tudi usmirjene razpise v okviru okviru programa Obzorje 2020 in sicer za industrijo 2020 v krožnem gospodarstvu. In pred enim mesecem, in sicer 17. marca, smo predstavili eh, revidirano uredbo za gnojila, pri čemer želimo omogočiti dostop do trga tudi organskim gnojilom in gnojilom iz bioloških odpadkov. Sedaj pa pripravljamo nov delovni načrt za okolje primirno pomembne zasnove. In pri tem gre predvsem, da se zagotovi eh, možnost za proizvode, da se jih popravi, da so trajnostni in da se jih tudi reciklira. In ta svežen predvideva poročilo o napredku vsakih pet let po sprejetju. Vendar. Eh, Evropski parlament, države članice in deležniki naj bi prav tako poročali in se s tem ukvarjali. Razprave o predlogih v zvezi z odpadki so se dobro začele. Odziv držav članic v delovni skupini sveta je bil pozitiven. Veselim se eh, aktivnega sodelovanja z vami in začeli bomo z osnutkom poročila poročevalke Simone Bonafi. Eh, to poročilo bo predstavljeno maja, novembra pa naj bi ta odbor sprijel to poročilo. Vem, da je eh, E, e, e, torej, potekali so tudi že pripravljalni sestanki med Simono in njeno ekipo in našo ekipo v komisiji. Torej, ponujamo našo, naše sodelovanje in tehnično znanje za naslednje mesece. Potem odpadki, ki se odlagajo v morju ali ob obalah, so prav tako velik problem. To moramo rešiti tako v morju kot ob obalah. Veliko je že pozitivnih pobud, naprimer, čiščenje obal, eh, tudi eh, pobiranje odpadkov iz morja in druge pobude, predvsem tudi zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk. Vendar treba je to še bolj usklajevati in eh, sprejeti čim bolj učinkovite okrepe. Kot vemo, so odpadki samo en del tega cikla in da bi gospodarstvo postalo bolj učinkovito, potrebujemo tudi usmerjene naložbe. Letošnji zeleni, zeleni teden ob koncu maja bo posvečen predvsem naložbam v bolj zeleno prihodnost. Moramo zagotoviti, da bo tudi finančni sistem eh, spoznal te možnosti in da nam bo pomagal. Eh, uresničiti obveznosti, ki smo jih sprejeli v Parizu, v New Yorku in eh, tudi v zvezi z akcijskim načrtom za krožno gospodarstvo. Vesel sem, da se parlament želi aktivno udeležiti tega zelenega tedna in veselilo bi me, če bi vas čim več eh, tudi videl pri teh prireditvah. Potem naravni kapital. Biotska raznovrstnost je vir sam po sebi. Sicer ne vidno viden, je naravni kapital in tudi ekosistemske storitve so zelo pomembne in sicer za čisto vodo, za opraševanje in tako naprej. In na vsem tem temelji naše gospodarstvo in tudi naša družba in to je pogoj za trajnostno rast, za socialno skladnost in za dobrobit. Če ne bomo upravljali ekosistema na ustrezen način, bomo izgubili te vire in to bo stalo veliko denarja in tudi časa, da jih nadomestimo z eh, umetnimi rešitvami zaščita naravnih virov ni strošek, temveč pomeni prihraniti stroške. To je eh, naložba v bolj trajnostno prihodnost. Umisni pregled komis, strategije za biotsko raznovrstnost, eh, sklepi sveta v zvezi s tem in poročilo Evropskega parlamenta, vsi ti vsebujo jasno sporočilo in sicer glede eh, velikega pomena Eh, krepitve prizadevanj, da bi dosegli cilje v zvezi z biotsko raznovrstnostjo, ki smo si jih zastavili do 2020. Vendar ne moremo biti gotovi, da jih bomo res tudi dosegli. Bistvena bo večja doslednost v politiki. Naprimer, kmetijstvo in gospodarstvo, ki pokrivata 80 odstotkov ozemlja EU, sta v ospredju rešitve za eh, ustavitev izgub biotske raznovrstnosti. Česar ne moreš miriti, se ne bo zgodilo, pogosto slišimo. In zato se moramo potruditi za vrednote narave. In treba je to bolj pokazati na vzven in to vključiti v načrtovanje in v sprejemanje odločitev v Evropski uniji. Pomemben, konkreten korak za eh, rešit, za boj proti izgubam biotske raznovrstnosti je bila uredba o eh, tujerodnih vrstah. Kot vsi veste, komisija, je komisija hitro pripravila prvi seznam eh, teh vrst, ki nam delajo skrbi in nekateri od vas so celo mnenje, da smo ravnali prehitro. Pri, začeli smo že s pripravljalnimi deli in lahko seveda posodobimo seznam konec leta. Kar zadeva preverjanje ustreznosti zakonodaje o naravi, tudi tu pripravljamo spremembe. Kot ste mogoče ugotovili, je zanimanje zato zelo veliko in tudi e, državljani in deležniki se zelo angažirajo in v posvetovalnem postopku smo imeli več odziva kot pri TTIP-u, torej ljudi, eh, ljudi res skrbi narava. Sklep, da bomo izvedli preverjanje ustreznosti dveh glavnih direktiv, eh, Torej, to je potrebno, ker ti direktivi veljata že, že zelo dolgo in moramo preveriti, ali delujete ali, delujete ali pa jih je treba izboljšati. In ta fitness check nam bo tudi pokazal, kaj deluje in kaj ne in zakaj ne. Sedaj smo v zaključni fazi tega fitness checka preverjanja ustreznosti. Rezultate bom predstavil na konferenci o naravi. Eh, ki jo organizira nizozemska ob koncu predsedstva. Pozneje 2016 bo komisija predlagala konkretne ukrepe um, za spremljanje preverjene ustreznosti, tako kot smo zapisali tudi z, v delovni program za leto 2016. Torej, danes še ne morem predstaviti zaključkov komisije o preverjanju ustriznosti. Ta vaja še ni zaključena. Vendar ne želim predlagati nobenega nižanja ciljev te zakonodaje, kajti eh, ta zakonodaja je um, glavni del naše okoljske politike. Kot je Giovanni povedal, eh, želimo tudi več poročanja o trgovini s um, prostoživečimi vrstami. Um, Eh, in tu gre za stvar, ki zadeva cel svet. Po celem svetu prihaja do eh, bistvenega povečanja te trgovine. Več kot 20 tisoč afriških slonov eh, je bilo samo 2013 žrtev krivolova, 1338 nosorogov je bilo umorjenih, ubitih lansko leto. Trgovina s prosto živečimi vrstami ne eh, uničuje samo lepih živali in eh, ogroženih vrst, temveč eh, to je velik problem predvsem tudi za družbe, ki tam živijo in ki so ponavadi revne. Ne smemo pozabiti na človeško tra tragedijo, kajti veliko je tudi žrtev med varuhi um, teh naravnih rezervatov. Komisija je odgovorila 26. februarja z celovitim akcijskim načrtom proti trgovini s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. In to je pomemben menik, kajti Tudi Evropski parlament je zahteval, da Evropa naredi več na tem področju. Prvi odziv držav članic na to pobudo je bil pozitivn in pričakujemo, da bo okoljski svet sprijel akcijski načrt pri sestanku junija. In zato um, Se že veselim tudi vašega poročila o tem. Akcijski načrt vsebuje veliko število obveznosti. E, vse te obveznosti so pomembne in kritičnega. In pomembno je, da se uh, vsi ti ukrepi izvajajo v predvidenem času, tako da bomo lahko zabeležili tudi napredek. Začeli smo s tem in z državami članicami bomo še naprej razpravljali o najboljšem možnem izvajanju. Naslednji pomemben dogodek je konferenca strank konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi vrstami. Ta konvencija, ta kongres bo septembra in tudi zato si pričakujemo vašo podporo, kajti eh, Evropska unija želi biti med tistimi, ki se najbolj odločno borijo proti trgovini z prosto živečimi živalskimi in eh, rastlinskimi vrstami. Povezovanje z državljani. Seveda je to eh, pomemben del zagotovitve trajnostnega razvoja in okoljske politike kot taka eh, so nekaj, kar je zelo pri srcu državljanom. Eh, Kaj ti, no, to se tiče vsak dana državljank in državljanov. Ko na zaslišanju tu v tem odboru sem rekel, da želim predvsem eh, tudi zaščititi državljane pred okoljskimi pritiski in tvegani za zdravje. Zdravo okolje je pomembno za zdravje in za dobrobit državljanov in eh, zakonodaja EU je pri tem igla, igrala ključno vlogo za izboljšanje situacije. Več kot 99 odstotkov pitne vode v EU je eh, varna in sicer zaradi dobrega izvajanja direktive EU o kakovosti eh, vode. Žal pa istega ne moremo povedati o kakovosti zraka, eh, ki ga dihajo ljudje v Evropski uniji. Eh, svižen za ohranjanje čistosti zraka naj zmanjša število predčasnih eh, smrti zaradi onesnaženja zraka v Evropi in tudi eh, bolezni dihal naj bi se zmanjšala. S tem naj bi prihranili do 140, 140 milijard evrov pri stroških v zdravstvu do leta 2030. Cenim eh, pomembno delo kolegice Julie Gerling in eh, poročevalcev v Sinci, eh, ki se trudijo, da bi eh, v prvem branju sprejeli direktivo o eh, zgornjih mejah za nacionalne emisije. In upam, da nam bo s tem res uh, uspelo izboljšati zrak, kajti tako bomo eh, lahko dokazali, da smo učinkoviti pri zagotavljanju boljšega okolja in tudi zdravja za državljane potem ratifikacija konvencije z Minamate bo, o, o živem srebru bo prav tako velik, zelo pomembna. Gre predvsem za zmanjšanje emisij živega srebra po celem svetu in tudi EU želi pri tem igrati pomembno vlogo. In treba je predvsem. Um, Ustaviti, torej prekiniti proizvodnjo um, živega srebra in tudi večine izdelkov iz živega srebra. Um, in sicer tako, da bo eh, zavarovanje zdravje in okolje. To, kar je komisija predlagala na začetku feb februarja, pomeni, da bo Evropska unija še naprej utirala pot globalni politiki na področju živega srebra. Sedaj pa je pomembno, da ratificiramo konvencijo, še preden bo začela veljati in sicer najpozneje um, na začetku leta 2017. To zahteva hitro delo strani sozakonodajalcev in pripravljeni smo prispevati k tem prizadevanjem. Razen eh, živo srebro pa državljane skrbijo tudi druge eh, kemične snovi glede na njihovo njihove posledice za zdravje in okolje. Pregled REACH in um, um, presoja ustreznosti vz celotne zakonodaje v zvezi s kemikalijami leto, 2000, leto 2017 bo eh, prispevalo predvsem eh, k temu, da storimo na tem področju še več. Um, torej, naš cilj eh, ustvarjanja delovnih mest in um, rasti, um, to um, um, nekaj, pri tem se ne smemo odpovedati varstvu okolja. Oboje mora iti z roko v roki, kaj ti gre za prihodnost, prihodne generacije. Uresničimo vse. To. E, torej, vse te koristi, trajnost narast, e, boljše zdravje, dobrobit, e, zmanjšanje tveganja, vse to se bo zgodilo samo, če bodo politike in zakonodaja, ki jih razvijamo, da bo to ustrezno tudi izvajano. In zato se, lim, se želim osredotočiti predvsem na izvajanje. In treba je zagotoviti, da bodo tudi tretje države um, se pridružili, pridružili našim ambicijam. In treba je zagotoviti, da bodo orodja, ki so nam na voljo za dosego ciljev, um, posodobljena in da uh, uh, bomo, jih bomo lahko ustrezno uporabili. Torej, um, Izvedli smo že pregled različnih zakonodajnih aktov, nekatera, nekatera preverjanja ustreznosti pa še potekajo. Omenil sem že pregled ustreznosti direktive Natura. Nekaj drugega pa je tudi eh, poročanje o okolju in sicer ta poročila naj bi bila bolj jasna, bolj pravočasna in lažje naj bi jih bilo pripraviti. In to naj vodi do boljših rezultatov in do manj administrativnih bremen za podjetja. Sveto, posvetovanje z deležniki je že privedlo do zelo veliko pozitivnih idej in rezultate vam bomo posredovali in predstavili eh, v letu 2017. Naloga komisije je, da nadzira Eh, pravilno izvajanje politike in zakonodaje EU. In um, uporabili bomo um, naše pristojnosti iz pogodb, da izvedemo tudi eh, postopke zaradi kršitev, če bo to potrebno. Ampak seveda je bolje, če nam teh postopkov ni treba uporabiti. In ena dodatna rešitev je, da uh, pomagamo državam članicam reševati probleme. Uh, um, um, ki, s katerimi se soočajo pri uh, izvajanju teh obveznosti. Zato bomo pripravili EIR, torej pregled eh, izvajanja okoljske zakonodaje, to naj bi dalo nek pregled nad eh, uspešnostjo držav članic in skupaj z njimi želimo najti učinkovite rešitve in sicer preden pride do kršitve predpisov EU. Ta pregled, cilj tega pregleda bo, da vidimo, kje so vrzeli pri izvajanju okoljskih politik EU eh, in kje so problemi v posameznih državah članicah. Razen tega bo to eh, po prispevalo k novim rešitvam in razen tega se bomo lotili tudi eh, razlogov za te vrzeli in želimo predvsem tudi spodbujati izmenjavo dobrih praks. Kot prvi korak eh, bo dopripravljena poročila za posamezne države in to bo osnova, osnova za nadaljne obravnave med državami članicami in komisijo. In to bo gotovo privedlo do lažjega reševanja problemov in zapolnjevanja vrzeli, kjer tip obstajajo. Ideja za tem EIR-em ni nova. Podobne uh, ukrepe smo izvajali na drugih področjih, kot notranji trg, digitalna ekonomija, MSP-ji, varstvo potrošnikov in vse to je se je izkazalo za uspešno. Pred koncem leta 2016 bo torej komisija, želi komisija Um, um, um, sprejeti tudi pod pobudo dostop do pravosodja. Um, torej, um, Evropsko sodišče um, je že sprejelo več odločitev na našem področju in ta, um, te usmeritve, smernice bodo pomagale državam članicam, deležnikom, tudi nevladnim organizacijam, da se bolje soočajo z um, pravnimi izzivi. Potem mednarodni odnosi. Boljšega, um, torej, boljšega okolja ne moremo doseči, če bo dejavna Evropska unija sama. Tudi druge države morajo sprejeti visoke standarde in se nam morajo pridružiti v boju proti trgovini s prosto živečimi vrstami, tudi pri naših prizadevanjih za zmanjšanje emisij CO2 in tako naprej. Um, ta uh, dialog bomo še okrepili z mednarodnimi organizacijami in državami. Uh, v tem letu bomo imeli dve priložnosti za to, Unija 2 in konferenca strank konvencije o biotski raznovrstnosti in uh, Eh, trgovini z ogroženimi vrstami. Vendar želim narediti še več in zagotoviti, da bomo aktivno spodbujali učinkovito uporabo virov in krožno gospodarstvo tudi preko G7 in na bilateralni ravni. In želim povedati tudi, eh, opozoriti na sporočilo v zvezi s eh, politiko v zvezi z Arktiko. Torej, Arktika je seveda zelo pomembna in uh, zaščititi o, to območje prednostni cilj uh, Evropske unije. Eh, tudi tam si je treba prizadevati za trajnostni razvoj. In ko bomo sprejeli to sporočilo, morajo slediti konkretni ukrepi in tudi tu računam na vašo podporo in na vaš angažma. In da zaključim še naprej se veselim eh, sodelovanja z vami v korist zdravih ljudi, zdravega planeta. Strateški okvir za to imamo na voljo. Sedaj se moramo osredotočiti na izvajanje ukrepov, za katerih smo se dogovorili tako na mednarodni ravni kot na ravni EU. To pomeni, da moramo Eh, cilje trajnostnega razvoja vključiti v notranjo in zunanjo politiko, da moramo uresničiti svežno okrožnem gospodarstvu in da moramo doseči cilje sedmega okoljskega eh, programa ukrepov. Jaz in tudi vi želite, da bodo naši otroci in vnuki živeli v svetu z čistim čisto vodo, s čistim zrakom, z zdravo hrano, s proizvodi, ki so varni in z čisto energijo, um, torej z uh, okoljem, z biotsko raznovrstnostjo, s čim manj um, uh, uh, odpadkov. Torej, in jaz mislim, da se moramo zavedati teh omejitev našega planeta in da moramo storiti vse, da ohranimo ta naš planet. Hvala za to predstavitev in sedaj bomo začeli s koordinatorjem, s, s koordinatorji, Karl-Heinz Florenz, dve minuti. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, hvala lepa, gospod komisar. Najprej bi se rad eh, zahvalil pri vas eh, za to, da ste spoštovali prvo pravilo. Pri predstavitvi eh, ob nastopu eh, Eh, svoje funkcije ste obljubili, da boste redno prihajali k nam in čestitke, res prihajate redno in to nam je všeč. Poskušal sem pozorno poslušati in potem pa sem pomislil, da, se, da vzhaja sonce nad evropsko okoljsko politiko in vse bo krasno. Eh, žal pa sem najstarejši okoljski politik eh, tu v eh, dvorani in zaletel sem se že ob številne zidove, tako da ne verjamem vsega. Verjamem eh, vašim besedam eh, glede eh, koridorja, glede pregleda stanja, da to resno mislite. Če pa pogledamo v raziskave okoljske agencije, potem človek ne more več mirno zajtrkovati, ker nam ne tekne. Zelo veliko držav je, verjetno je med njimi tudi moja, ki niti začeli niso izvajati evropska pravila in potem se bomo vsi zaleteli v zidove, če teh držav ne bomo postavili od zunaj pod pritisk, da naj končno naredijo najpomembnejše preproste stvari. Nam se ni treba peljati v Romunijo in Bolgarijo. Dovolj je, da pogledamo v e, našo okolico, e, Naprimer, pri nas, eh, eh, pri eh, meni doma, glede gnojil, ne izvajajo pravil. Torej, gospod komisar, vprašati se morate, kaj je za direktivo, ki pri reciklaži zahteva 50 odstotkov v letu 2020, vendar do kam smo prišli, kakšni so naši uspehi. Situacija je grozna in mi niti ne vemo, kaj je recikliranje. Eni pravijo to, drugi pravijo ono in tu imamo različne definicije. Torej mislim, da boste potrebovali celo dodatno ekipo, da motivirate utrujene eh, evropske duhove za to, da storijo vsaj minimum minimum je potreben, kajti sicer bomo izkoristili vse sirovine naših otrok. In še zadnja stvar, eh, politika odpadkih, tu imamo celo vrsto eh, poročil, ta so dobra. Eh, Tu mi ni treba dosti kritizirati, vendar ta poročila so napisana zaradi tega, ker v predhodnih letih celotna politika eh, o deponijah, o odpadkih ni eh, bila ustrezno izvajanja. Torej, mi nimamo dobre politike za deponije, čeprav imamo pravila v Evropi. Eh, torej v eh, majhnem podjetju pri meni doma bi že zdavnaj eh, odslovili direktorja, ki ne bi poskrbel za pravilno delovanje. Torej, poskrbite za dobro delovanje, zahvaljujem se vam. Zahvaljujem se gospodu komisarju za odlično predstavitev, da je prišel sem, da je pokazal dobro voljo, da je naredil dober vtis, vendar mi potrebujemo vsaj 50 oseb več. Vaš predhodnik mi je to zapisal, 50 oseb več, da bi ti pač preverjali. In glavni nasprotnik ni eh, gospod Juncker, temveč so to države članice, ki ne izvajajo stvari. Eh, Thank you, Commissioner, for being here. Discussion with you and the exchange of views is always a, an enriching. I'm very Hvala, da ste tukaj z nami. Izmenjave z mnen, mnen so vedno zelo so vedno zelo bogata. Govorili smo o strategiji ohranjanja bio, biotske raznovrstnosti. Prejšnja strategija ni uspela, je bila v bistvu kar sramotna. Zdaj imamo še štiri leta, da dosežemo rezultate in nisem tako zelo optimističen. Zato me zanima, kakšno je vaše mnenje o nekaterih stvarih, mogoče o treh stvarih. Prva stvar je, tu je tujerodne invazivne vrste. Imamo dobro zakonodajo, vendar jo je treba ustrezno in učinkovito izvajati. Ne morem se popolnoma strinjati z oceno razlogov za naše ugovore, ampak eno vprašanje pa ostaja. Govorite o sodelovanju s parlamentom za to, da bi preprečili to, kar se je zgodilo lani, ko je bil ko smo ugovor ponovili. Torej, te ponudbe komisija še ni uporabila ali jo namerava uporabiti. Drugo vprašanje, kaj je novega o, v revidiranih direktivah o habitatih in pticah? Govorilo se je o prenovitvah, o združitvi teh dveh direktiv, ampak zdi se mi, da nobenega smisla ni, da bi jih prenovili, če jih zaenkrat še polno ne izvajamo v državah članicah. Lahko kaj več poveste o tem. In tretja stvar, ne, to je nekoliko osebno. Na zadnje, ko ste bili tukaj na tej izmenjavi mnen, sem vas povprašal o spomladanskem lovu na ptice v Malti. Vem, da je za vas to občutljivo, vendar je EUCN nekatere vrste uvrstila na seznam vrst, ki jih ne smemo loviti. Ampak za Malto obstajajo nekatere izjeme, samo če se upošteva določen status, v kakšen status je teh, kakšen je status izlova teh ptic. In trenutno se čaka na sodbo sodišča, pa tudi Eh, direktiva o pticah iz leta 2009 in tudi čakamo na rezultate o ohranjanju teh vrst. Torej, kaj lahko poveste o tem položaju in kako boste to stanje uporabili pri vaših ukrepih? Ja, Julie Gerlin. Hvala, EKR. Er. Hvala. Hvala, komisar, za vašo popolno predstavitev. Jaz pa bom omenila kakovo zraka ne tako zelo v zvezi z NIK, ampak bi rada spregovorila o nečem drugem, o EIR. Zelo trdo smo delali na okvirni zakonodaji, zdaj pa moramo zagotoviti izvajanje. Um, 16 držav članic ne izpolnjuje vseh zahtev, kar se tiče prahu. Uh, potem Združeno kraljestvo, Portugalska, Španija in Francija, proti njih potekajo postopki zaradi nespoštovanja teh predpisov, torej velike države kršijo predpise. In zanima me, kako bo to se ujemalo z vašim novim EIR, torej pregledu izvajanja okoljske zakonodaje. kako bi lahko izboljšali ukrepe za, oziroma postopke za ugotavljanje kršitev in kako bi zagotovili, da bi bili bolj učinkoviti in da bi bolje delovali. Kaj ti preden ugotovimo, da je neka kršitev v resnici se izvaja, moramo preprečiti, da do tega sploh pride, kaj trenutno je teh kršitev res veliko. Zanima nas torej, kako mislite, da bo ta EIR deloval. In druga stvar, rada bi spregovorila o tem, kar imenujete naravni kapital. To je res lepa besedna zveza. Kar se mene tiče, sem v EU velika zagovornica tako imenovanih biovikskih labodov. Zakaj je bila ta ptica izbrana? ta ptica gre preko enajstih držav, kjer, eh, ker je pač to ptica seljuka in v vsaki državi so drugačne pravne ureditve. V eni državi pa se sprašujemo, ali se predpisi sploh upoštevajo. Zato nas zanima, kako boste z refitom in veselime, da bo predstavljen, da se podaljšuje, ampak zanima me, kako boste z refitom dosegli rezultate v zvezi s tem. Uh, Hvala. Gealde, gospod Gerbrande. Uh, Hvala, predsednik. Hvala, komisar, tudi, da ste tukaj in da ste podali vašo obsežno izjavo. Tudi jaz imam tri vprašanja. Najprej prvo v zvezi s trajnostjo na splošno. Najprej smo preučili cilje tisočletja in potem prestopili v naslednjo fazo. Globalno smo videli, da bi lahko zmanjšali revščino in zagotovili rast, če bomo imeli trajnostni razvoj. In tako smo določili trajnostne cilje razvoja. Lani v Parizu smo se dogovorili o nepovratnem koraku v smeri k nizkoogličnemu gospodarstvu. Če vse to upoštevamo, mislimo, da bi moral biti prihodni razvoj v EU trajnosten. Samo trajnosten razvoj nam bo zagotovil tako rast, kakršno potrebujemo. Ampak, če pogledamo evropske politike na splošno, kot naprimer semester, evropski semester ali, Evrop, ali Junkerjev investicijski sklad, tam manjkajo merila za trajnost včasih v semestru so še bila taka merila, potem pa so izginila, torej mogoče bi lahko pomagali, da bi se spet vrnila. In potem biotska raznovrstnost. Lani ste objavili umestni pregled in je bil uničujoč. Nujno moramo delovati, če hočemo doseči cilje do leta 2020. Ampak od takrat je vse potihnilo. Torej se sprašujem, kaj boste konkretno predlagali na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva in tako naprej, zato da bomo v prihodnosti dosegli cilje. In potem še v zvezi z biotsko raznovrstnostjo. Primer Bjaloreza gozda, gozda, to je edini primarni gost v Evropi. Kaj komisija deluje, dela na tem področju? Kaj ti Poljska namerava začeti podirati drevje v tem zelo občutljivem področju? In potem še na zadnje v zvezi z krožnim gospodarstvom. Lani je bila to velika politična prioriteta, potem ko je bil umaknjen prejšnji svežen, pa se zdi, da ta prioriteta ni več tako pomembna. Prioritetni načrt za ekološko oblikovanje politike je bil pripravljen lani, ampak spet o tem ni nič več slišati, zato nas zanima, ali ima krožno gospodarstvo še tako pomembno prioritetno vrednost. Hvala za goje, gospa Konečna.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 dve leti potem ne vidim nobenega napredka pri tem, kako države članice izvajajo direktive. Sprejemamo vedno več direktiv in uredb, hkrati pa popolnoma dobro vemo, da se obstoječe iz objektivnih razlogov v državah članicah ne izvajajo ustrezno. Včasih so za to objektivni razlogi, včasih politični razlogi, včasih nihče ne posluša in ničesar pač ne naredimo na tem področju. Jaz bi predlagala, da počistimo mizo, namesto da predlagamo vedno novo zakonodajo, kajti vemo, da bodo vedno obstajale države članice, ki ne bodo ustrezno izvajale te zakonodaje zlasti v zvezi s kakovostjo zraka. Naprimer, v osrednji Evropi so države, ki onesnežujejo, zelo onesnežujejo zrak, imajo pa določene izjeme in se še vedno niso uskladile z evropsko zakonodajo. Tisti, ki trpijo, pa so evropski državljani, pogosto iz sosednjih držav in ničesar ne moremo narediti na tem področju. Komisija ne naredi nič konkretnega, da bi se to uredilo. To je bilo moje prvo vprašanje, zdaj pa drugo vprašanje. O tem še ni bilo govora, ampak gotovo o tem tudi razmišljate. To je palmovo olje. Imeli smo pred kratkim nedavno eh, razpravo na to temo. Slišali smo, da emisije zaradi ognja, ki ga prižigajo nemarni proizvajalci palmovega olja, so zelo obsežne. Torej, kaj bomo naredili zaradi tega? Približujemo se katastrofi, Nem, nismo sposobni učinkovito se odzvati. Ali želite, tako kot Francija in tudi drugi, poskušati omejiti palmovo olje zlasti v tistem, kjer požgejo nasade? Ali boste pripravili zakonodajo, ki bo to preprečevala? in drugič, kako se boste lotili biogoriv, kajti veliko večji del palmovega olja gre za biogorivo in to je naš največji neuspeh. Omejiti moramo to. Hvala. Za zelene, gospod Ozling. Komisar, hvala lepa za vaše poročilo, vendar kot. Eh, Eh, kolega iz ELS, tudi jaz eh, dvomim, da smo na pravi poti k ekologizaciji gospodarstva. Trezno moramo sedaj ugotoviti in morate ugotoviti, da nam eh, pri biotski raznovrstnosti kaže, da ne bomo uresničili ciljev za leto 2020. Samo 60 odstotkov vseh Eh, rastlinskih in živalskih vrst eh, bi bilo ogroženih in to ne pomeni nobenega napredka. Jaz eh, ne vidim nobenega protiukrepanja komisije. Če bomo neuspešni leta 2020, bomo postali povsem neverodostojni na tem področju in to je seveda tudi povezano s kmetijsko politiko. Tu imamo torej dve različni usmeritvi v politiki. Eni hočejo ekologizacijo, drugi pa eh, hočejo čim bolj intenzivno kmetijsko politiko. Ali ne bi potrebovali refita na kmetijskem področju in vi kot komisar za okolje bi se morda morali tudi eh, lotiti tega, saj se eh, lahko izkaže ozelenitev kot milni mehurček in eh, vi bi se morda morali obrniti na svoje kolege in zahtevati spremembe v kmetijski politiki, kajti sicer ne bomo dosegli ciljev. Potem pa še nekaj. Zakaj se ne umešate v razpravo o glifosatu? Eh, eh, eh, nemški urad za okolje pravi, da glufosat tudi vpliva na biotsko raznovrstnost, saj škoduje vsem zelenim rastlinam. Zakaj komisija pravzaprav nič ne pravi? Od komisije nič ne slišimo in na koncu pravzaprav tudi eh, ne vem, eh, kakšen je vaš cilj pri refitu Nature 2000. Eh, vi ne poveste, kakšni naj bi bili rezultati vašega pregleda. Vendar pravite, ne bo slabše, vendar kakšen je cilj? Ali želite predložiti izboljšave ali pa menite, da nima smisla tu sedaj narediti refita. E, no, potem pa še predzadnje vprašanje. E, uresničevanje uredbe o gnojilih. Tu vam očitno e, države članice skačejo ponoso in vas ne poslušajo. Zakaj se ne reče, ta postopek je treba vsega, dokončati, zakaj se Nemčiji pušča toliko časa pri neurezničevanju, naprimer, eh, o, okvirne direktive o vodah, potem pa skupinske tožbe. Rekli ste, da boste dali pomoč pri interpretaciji. Dolgo časa je bilo rečeno pri tej točki, da da morajo dobiti okoljska združenja dostop do sodiš. Zakaj iz tega ne naredite direktive, zato da se bo to tudi v končni fazi uresničilo? Hvala lepa. Hvala za EFDD, gospod Fronte. Hvala, gospod eh, predsednik, gospod komisar. In sicer eh, govoril bom o gozdovih um, in gre za nezakonito sečnjo uh, lesa. Um, in nacionalni organi bi morali predvsem nadzorovati tudi trgovino s tim, ampak ukrepi so nezadostni, kajti v Evropi uh, je na trgu veliko um, lesa, ki uh, je bil posekan nelegalno po svetu, ni pa sankcij proti temu. In um, tudi Eh, deforestacija, eh, ki se izvaja zato, da bi iz tega potem naredili obdelovalno površino. Torej, eh, in kaj se potem tam goji? Ponavadi soja, palmovo olje in tako naprej. In kdo so države, ki uvažajo te izdelke, predvsem Francija sojo, uvaža sojo, druge države pa drugo. In Glavne države uvoznice uvažajo dve tretjini vseh teh izdelkov. Gre pa za 6 milijard evrov na leto in če bi Evropska unija želela ustaviti deforestacijo, bi morala prepričiti in prepovedati uvoz proizvodov, ki so nastali na območjih, eh, kjer eh, je bila izvedena nezakonita sečnja. In veliko je tudi študij o tem. In um, to vodi do ene petine um, emisij toplogrednih plinov. Um, to krčenje gozdov. In zato moramo poskrbiti za to, da bodo vse Eh, države članice izvajale kontrole in se držale tudi pravil. In zato želim vprašati, kako eh, želite preprečiti uvoz lesa, eh, ki iz tih območij. Hvala. Preden predam besedo komisarju, da odgovori, naj povem, da imamo potem na seznamu še 12 govorcev. Zato bom prosil komisarja naj poskuša skrajšati čas, ki je potreben za odgovore. Hvala, Giovanni. Mogoče se bodo nekateri odgovori prikrivali, ampak naj se najprej zahvalim Karl Heinz Florenz za njegovo podporo. Naj začnem z Karlovim vprašanjem v zvezi z odpadki in politikami glede odpadkov in o tem, da moramo državam pomagati pri upravljanju odpadkov ti cilji, ki smo jih zastavili v zvezi z odpadki, niso zastavljeni samo zato, da lahko začnemo postopke glede ugotavljanja kršitev, ampak zato, da spremljamo države članice in izboljšamo njihovo učinkovitost, kajti to bo na koncu koristilo državam članicam in to z vidika gospodarstva in okolja in kako jim želimo pomagati. Želimo vzpostaviti sistem zgodnjega opozarjanja, s katerim lahko zelo zgodaj ugotovimo pomankljivosti. Želimo pa tudi potem zgodaj ukrepati. Državam poskušamo pomagati tudi s tehničnim svetovanjem o tem, kaj so najboljše politike, kakšne so najboljši načini delovanja in kam na katera področja vlagati. V okviru tehničnega svetovanja zagotavljamo tudi sredstva zlasti preko obzorja 2020, EIB, EFSIA, strukturnih skladov in tako naprej. Kar se tiče obdelovanja podatkov bo na voljo 5,5 milijard evrov, ki so namenjeni samo za projekte obdelave podatkov in to je od zdaj do leta 2020. Treba pa je biti zelo previden, zakaj se bodo uporabljala ta sredstva, ko govorimo o upravljanju ali obdelovanju odpadkov. Tukaj ne govorimo o nižjih ravneh obvladovanja poda, eh, odpadkov. Želimo, eh, da bi se čim več odpadkov pridelalo ali zažgalo, ampak zdaj o sežigalnicah bomo govorili pri vsakem posameznem primeru posebej. Zaenkrat države članice, vsaj nekatere, nekatere države članice sploh še niso začele tega izvajati. Imamo 28 držav članic in čeprav imamo isto zakonodajo in iste cilje teh 28 držav članic napreduje različno hitro. Včasih moramo uporabiti palico, včasih pa korenček. Včasih moramo države nekoliko potisniti, včasih pa podpreti. Gospod Puk je govoril o invazivnih tujerodnih vrstah. Kaj smo naredili? Naredili smo seznam teh invazivnih tujerodnih vrst, ki so v Uniji zaskrbljujoče. Imamo tri vrste posegov. Imamo prevencijo, hitro odkrivanje in hitro odstranjevanje kakršnih koli takih vrst. Prvi seznam teh vrst je dobil zelo pozitivno mnenje lani decembra. Vendar pa to še ni bilo sprejeto, ker, kot veste, parlament je nasprotoval temu, da eh, čež, da komisija presega svoja izvedbena pooblastila. Nekatere teh, nekatere te vrste se pojavljajo tudi na drugih seznamih. Ampak komisija in države članice so že začele prvo prenovitev tega seznama. Seznam smo razvili na podlagi znanstvenega pristopa, skladan je z uredbo z tujimi, o, o tujih invazivnih vrstva, vrstah in novi seznam bo skladen s to uredbo. Potem pa vprašanje v zvezi z spomladanskim lovom na ptice na Malti. Tudi jaz se sprašujem in me to skrbi in službe sem prosil naj ukrepajo. Malteški organe, malteške organe smo že zaprosili za to, da odgovorijo na nekatera vprašanja in dali pa smo jim deset dni časa, da to naredijo. Torej, poskušam nekaj narediti in tudi že prej sem poskušal nekaj narediti na področju lova na ptice na Malti. Poskušamo oceniti, ali je odstopanje, ki ga uporablja Malta, v skladu z direktivo o pticah ali ne. In potem v zvezi z preverjanjem ustreznosti. Rad bi odgovoril tudi Juliji ki je govorila o biotski raznovrstnosti in preverjanju ustreznosti. Najprej, preverjanje ustreznosti. Komisija deluje kot običajno, nismo se nič kaj ustavili pri izvajanju, komisija še naprej preizkuje kršitve in tako naprej lahko govorim o nekaterih odkritjih, ki se kažejo, ne morem pa še govoriti o zaključkih. To so pogledi oziroma stališča, ki niso zavezujoča, kaže pa, da bi potrebovali več izvajanja. Ampak to so zdaj samo znaki in zaenkrat kaže, da ni treba odpirati razprave o preverjanju ustreznosti, ampak da potrebujemo boljše izvajanje. To potrjuje moje pomisleke in kot sem že povedal, ti isti ljudje, ki nočejo odpreti in izboljšati direktive o biotski raznovrstnosti, so tisti, ki bodo prvi kritizirali nas, čež da nismo dosegli naših ciljev do leta 2020. Torej, karkoli naredimo, odpremo to razpravo ali ne, mislim, da se bomo morali dodatno potruditi za to, da bomo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili za leto 2020 lahko govorim o tem, v kakšnem stanju je poročilo o okolju, poročilo o naturi, um, lahko govorim o tem, kaj piše v mestnem poročilu o biotski raznovrstnosti. Ampak o vsem tem lahko rečem naslednje. Napredek je bil dosežen, vendar pa imamo zelo jasne znake, da do leta 2020 ciljev ne bomo dosegli. poročila leta 2020 bodo končna poročila, neumestna in tam bo pisalo, ali smo dosegli cilje ali ne. Mogoče bomo tam noter zapisali odlično, cilji doseženi ali pa bomo napisali um, slabo, cilji niso doseženi. potem eh, nisem si zapomnil, kdo natančno nekdo je omenil kmetijstvo. To je zelo dober primer. Ja, v vseh poročilih je kmetijstvo eden od glavnih razlogov za izgubo biotske raznovrstnosti. Torej, ali lahko kaj naredimo na tem področju, ali lahko izboljšamo, okrepimo naše direktive. To je to, kar že vse čas zahtevam mogoče bomo o kmetijstvu še govorili, ampak ko jaz zdaj govorim o kmetijstvu, ne govorim o celotnem kmetijskem sektorju, ampak kritiziram samo slabe prakse v kmetijstvu. Obstajajo namreč tudi dobre prakse. In potem ozadje. Preverjanje ustreznosti je bila zelo zahtevna naloga, zbiranje podatkov, vprašalniki, poročila. Šli smo tudi na nekatere misije za pridobivanje podatkov v držav članic in opravili smo ocene na pe, v petih kategorijah. Učinkovitost, uspešnost, skladnost, dodana vrednost EU in ustreznost teh direktiv. dobili smo več kot pol milijona odgovorov, približno 550 tisoč odgovorov, veliko več kot naprimer TTIP. Ugotovitve pa so bile predmet razprave novembra v Bruslju. Osnutek poročila o posvetovanjih je bil pripravljen februarja letos sklepe komisije pa bomo pripravili v začetku junija 2016. Komisija bo predlagala spremljevalne ukrepe jeseni letos. In potem uh, Julie je govorila o pticah v Združenem kraljestvu. O tem sva se že prej osebno pogovarjala in priznam, skrbi me. Uh, lovci lovijo, pobijajo ptice, ampak tudi slabe prakse v kmetijstvu, gnojila, pesticidi, podnebne spremembe, morske smeti, vse to ubija ptice. Mi ne moremo nehati razpravljati o tem, še naprej moramo razpravljati o tem in pripričan sem, da bomo to priložnost tudi imeli. Kajti Na koncu je naš glavni cilj obvarovati ptice in ohraniti biotsko raznovrstnost. Gospod Gerbrante je govoril o trajnosti, popolnoma se strinjam. Ko govorimo o večini dela, ki ga upravljamo, ko govorimo o trajnostnih razvojnih ciljih, vedno govorimo o trajnosti, potem tudi, ko govorimo o nizkoogličnem gospodarstvu je tako. Vedno poskušam tudi druge prioritete vključiti, naprimer upravljanje oceanov in tako naprej. Ko govorimo o podnebnih spremembah in nizkoogličnem gospodarstvu, se redko pogovarjamo o tem, koliko oceani prispevajo k temu. Naprimer, na COP21 se o oceanih ni razpravljalo niti kot v okviru nekega spremljevalnega dogodka, čeprav vemo, da so oceani najpomembnejši ponori oglika naš, na našem planetu. In potem ponovno umestni pregled o biotski raznovrstnosti. Seveda, umestnemu pregledu morajo slediti ukrepi, zato da bomo videli, kako bomo dosegli cilje 2020. Seveda obstajajo različni politični procesi, preverjanje ustreznosti, prenovitve politik, razprave v okviru večletnega finančnega okvira, izvajanje SDG-jev, torej eh, trajnostnih razvojnih ciljev. Ko razpravljamo o tem, trajnostnih, o teh trajnostnih razvojnih ciljih. To ni dovolj, moramo namreč jih tudi doseči. Potem pa še krožno gospodarstvo. Stotstotno sem prepričan, da je krožno gospodarstvo še vedno zelo pomembna prioriteta, pa ne le moja, ampak tudi celotne komisije, kajti kolegi se je zavezal, mislim, da pred nekaj tedni eh, je bil tukaj Jurke Katanen, ki je predstavil naše skupno stališče in zagotovil isto kot jaz zdaj. In potem še gozdovi. Ja, smo nekoliko zaskrbljeni zaradi tega. zaskrbljeni nismo samo zato, ker je ta primarni gost ne le vključen v Naturo 2000, ampak je uvrščen tudi na UNESCO seznam. Želimo si, da ne bi prišlo do nepopravljive škode, če bi se zgodilo Eh, to, da bi odločitev, da se bo povečala sečnja, eh, da se bo ta odločitev tudi izvedla. Nismo prepričani, ali so posegel ta gost v skladu z evropsko zakonodajo. Naj povem, da smo 8. aprila zagnali EU pilotni projekt, ki temelji na in potem se bo komisija na uh, podlagi odgovorov Poljske odločila o nadaljem ukrepanju. Gospod Gerbrande je omenil tudi ekodizajn in uh, priprave za to tečejo in to je vključeno v naš delovni načrt. In potem še izvajanje direktiv in seveda EIR pregled izvajanja okonske zakonodaje. Kar se nas tiče, je to odlično orodje, ki nam bo pomagalo, da bomo pomagali državam članicam. Imamo posamična poročila za določene eh, države in za določena področja, naprimer finančna poročila, ekonomska poročila in tako naprej. In zakaj ne bi imeli tudi okoljskih poročil za posamične države? Tako bo vsaka država videla, kako uspešna je. Namen vsega tega pa je, da se z državami članicami usedemo za mizo, se pogovorimo o težavah, o zastojih in o tem, kako to premagati. O vsem tem bomo parlament še naprej obveščali in eh, razmišljamo o tem, da bi imeli dve poročili na leto. Kar pa se tiče še palmovega olja, se upravičujem, ne znam izgovoriti vašega imena, ampak zavedam se, da večina poslancev meni, da bi bilo treba palmo, palmovo olje prepovedati zaradi deforestacije. Komisija ne razlokuje, razlikuje med različnimi vrstami rastlinskih olj in vedeti moramo, da je palmovo olje zelo pomemben vir dohodka v državah, kjer ga pridelujejo, vendar pa moramo hkrati upoštevati tudi ohranjanje habitatov in vrst. Najboljši način je sodelovanje z državami proizvajalkami, zato da bi lahko čim bolj zmanjšali negativne učinke in da bi lahko spodbija, spodbujali in če bi bilo potrebno tudi podprli preko finančne in tehnične pomoči bolj trajnostno proizvodnjo. V okviru deforestacije komisija tudi razmišlja o tem, kako bi okrepila delovanje na tem področju. In potem ponovno biotska raznovrstnost v zvezi s tem, kar je povedal Osling, ja, to nas zelo skrbi in vedno bomo potrebovali vašo podporo, podporo vas vseh. Zlasti z, glede na to, da bo k malu pripravljen nov pregled. Hvala lepa. Sedaj moramo seveda upoštevati, da imamo še 15 minut, 12 govornikov, pa še čas za odgovor komisarja. In potem moramo prositi vse govornike, naj bodo res zelo kratki. Ivo Belet, prosim. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh, samo eno vprašanje za komisarja. Tukaj pred vami sem. Govorili ste o kakovosti zraka. Moje vprašanje je, kako je z eh, delci, kako je z korišči, domačimi korišči. 15 do 21 odstotkov delcev eh, prihaja iz eh, ogrevanja doma, iz eh, korišč, iz eh, Mi imamo seveda kriterije glede ekodizajna za eh, ogrevanje, vendar eh, to naj bi eh, začelo seveda veljati šele leta 2022. Nekatere države članice pa imajo še strožje zakonodaje, imajo spodbude, finančne spodbude za zamenjavo uh, uh, kurilne naprave, ali ne, meni, ali ne menite, da bi bilo dobro promovirati hitrejšo zamenjavo uh, kurilnih naprav po domovih, eh, se pravi, da bi jih zamenjali leta 2021 najpozneje, zato da se ne bi nadaljevalo uh, uh, ogrevanje doma na uh, tako škodljiv način. način. Hvala lepa, gospa Bonafera. Hvala, gospod predsednik. Gospod komisar, želim se vam zahvaliti za delo in tudi za sodelovanje vas in tudi vaših uradov z nami. Um, med številnimi temami želim predvsem opozoriti na naslednje. Marca lanskega leta je eh, komisija predlagala eh, pregled eh, direktive o gnojilih in to je povezano tudi z krožnim gospodarstvom in z okoljsko zasnovo proizvodov. Torej, in to, kar um, je predvideno pri gnojilih na vsak način pomembno in sicer eh, tudi uporaba bioloških odpadkov za gnojenje. Ampak ta predlog ne pokriva dovolj um, povezavo med plastičnimi odpadki, tako kot jih razumemo v Evropi, in njihovo možno uporabo za gnojilo. Torej ta možnost, da se to vključi Eh, nekatere države članice eh, so za to, ampak nekateri so mnenja, da bi bilo bolje, če bi to eh, vključili v direktivo o plastičnih proizvodih, ki je predvidena za, dva, za leto 2017. Torej, kako daleč smo pri strategiji o plastičnih izdelkih, kako je s temi gnojili? Um, samo 25 odstotkov plastike se tudi reciklira, to je problem in zato moramo um, seveda predvideti tudi določene ukrepe, da se zagotovijo cilji v zvezi z reciklažo plastike. Uh, Hvala, gospod Vitema. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik, hvala lepa, gospod komisar, za vašo predstavitev. Imam eno vprašanje o eh, pregledu stanja pri direktivi o habitatu. O ptičev, torej slišali smo, da je tu bilo zelo veliko konsultacij. Mnogi odgovori, ki so Eh, bili poslani v odgovor, pa so posledica eh, standardne, fo, eh, standardnega formularja na spletu. Tu je bila zelo močna kampanja namreč. Kako je zdaj s temi standardnimi obrazci? Ali ne menite, da zaradi tega lahko nastane neka izkrivljena slika? Kako to upoštevati tudi pri evaluaciji priporočil? Uh, Upam, da bomo v priporočilih imeli tudi dovolj manevrskega prostora za nove inovacije in pragmatične eh, rešitve in da bomo dobili tudi nekaj novega v pogleda. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Džezeke. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank, Herr Kommissar. Hvala lepa, gospod. Eh, Predsednik, hvala lepa, gospod komisar, hvala lepa za obsežno poročilo in tudi možnost razprave. Kako je s eh, presečiščem med okoljem in eh, ribolovom? Elektroribolov v eh, Severnem morju je zelo sporen. Pogovarjal sem se z vašimi službami maja 2015 o tem. Na nizozemskem je bilo podeljenih 84 licenca elektroribolov v Nemčiji, samo 3. 2013 vaše službe so povedale, da ste na nizozemskem te licence podeljevali za raziskovalne namene, to naj bi bil pilotni projekt. Rečeno je bilo, da bo evaluacija pripravljena do poleti 2015, sedaj pa je že skoraj da poletje 2016, poročilo še vedno ni. In tu mene seveda zanima, kakšna je sedanja situacija. Pred kratkim Eh, smo lahko prebrali v nizozemskem eh, časopisu, eh, da raziskave niti začele niso glede lova na rakce z elektroinstrumenti. Torej, kaj se mora tu še zgoditi? Hvala lepa. Gospod Grote, hvala lepa. Ravno kar smo razpravljali o tem, kaj ne teče kot bi moralo in kaj ni pozitivno. Včasih eh, pa so stvari pri zaščiti vrst tudi preveč uspešne. Eh, poglejmo si vrsto gosi, eh, ki živi pri meni na spodnjem Saškem. Mnogi kmetje so pogodbeniki za eh, varstvo narave eh, in eh, s temi pogodbami se eh, zavežejo varovati rastlin. Eh, eh, eh, ptiče in da do določenega datuma ne bodo posegali. Vendar zaradi eh, podebnih sprememb eh, se je situacija spremenila. Te gosi, na primer, požrejo vse, kar je na travnikih in druge živali ne najdejo več eh, hrane. In eh, eh, dejstvo je, da s tem tudi mnogi zgubljajo možnosti za preživetje in dobro bi bilo, če bi na spodnjem Saškem preverili fleksibilne rešitve, kako se lotiti tega problema. Tu ne razmišljam o odstrelu, temveč o Eh, naravnih ukrepih kot odzemu jajc eh, in podobno. Eh, ta problem je treba pač preveriti in hitro rešiti. Hvala lepa, sedaj gospod Ek. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, komisar Vela, za to razpravo. Imam dve vprašanje. Govorili ste o živem srebru in mineralih. Jaz sem poročevalec za živo srebro. Eh, eh, pomislimo na amalgam eh, za zobe. Ali vi osebno menite, da je amalgam nevaren za človekovo zdravje? Drugo vprašanje. Uničevanje pragozdov, s tem se seveda izgublja biotska raznovrstnost eh, tropske gozdove pravzaprav eh, uničujejo tudi zato, da zagotavljajo globalno proizvodnjo mesa, eh, ki marsikje druge negativno vpliva, obremenjuje. Eh, Eh, podtalnico in podobno. Tu se izkoriščajo monokulture in podobno. Eh, pred kratkim je kitajska vlada objavila zelo ambiciozen cilj, to me je zelo veselilo. Eh, porabo mesa na kmetajskem naj bi v naslednjih 15 letih zmanjšali za 30 odstotkov in na ta način bi želeli ukrepati proti podnebnim spremembam. Moje vprašanje, kdaj bo Evropska unija v zaščito okoljskih ukrepov pozvala k zmanjšanju proizvodnje mesa. Ali pa bo ta tema tabuizirana in nihče ne bo razmišljal o tem, ker ima Evropa pač rada meso in rada proizvaja meso. Hvala. Gospod eh, Fronte. Eh, Hvala kar zadeva uvoz uh, lesa eh, pridobljenega na nezakonit način. Na to mi niste odgovorili, mogoče pa zdaj dobim odgovoro. Odgovorim. Um, potem, kar zadeva varstvo okolja um, na sredozemlju. Um, v Katani smo si ogledali, um, kako je z ribištvom, kako je s podnebnimi spremembami, z degradacijo okolja, z uh, um, onesnaževanjem in tako naprej. Seveda se soočamo s težavno situacijo in pravzaprav smo pričakovali odgovor komisije in sicer eh, kako bi. Um, reagirali na te ribje staleže, kajti to se zelo poslabšuje. 90 odstotkov mori je preveč izkoriščenih z ribolovom pri nas. In kako torej ohraniti, izboljšati te staleže? Thank you. And now, Mel Hvala lepa. Sedaj gospa Melior. Ja, dank, Hvala lepa, gospod eh, predsednik, komisar eh, Vela, hvala lepa, da ste eh, tukaj. Naj se povrnem na eno vprašanje, ki ga je omenil že gospod Hojsling. SKP kmetovanje in biotska raznovrstnost. Vi ste že povedali, 80 eh, odstotkov eh, površin eh, v Evropski uniji je kmetijskih in gozdarskih površin. In tu se moramo vprašati, kaj bi na področju kmetijska področju kmetijstva lahko bolje naredili za to, da bomo uresničili cilj za zaščito vrst za leto, leto 2020? Kako je s pregledom eh, ustreznosti SKP-ja ob upoštevanju tega vedika? E, eh, ozelenitev naj bi bila eh, recept za vse in očitno ne deluje. Želim si, da bi moji vnuki videli, kako rastejo mak, Eh, plavice in tudi druge eh, rože in sedaj me zanima, ali se tu na tem področju kaj načrtuje. Hvala lepa, gospa. Hvala lepa. Gospod komisar, tukaj sedim. Eh, sedaj nekoliko drugačno mnenje glede pregleda stanja slišali smo zelo veliko vprašanj podjetnikov, ki sploh ne pridejo do vas. Eh, imamo zelo eh, lepo naravno pokrajino. Pri nas mnogi lasniki pa pravijo, da ne morejo gospodariti eh, na svojem ozemlju, ker pač ne smejo sekati gostov. Eh, kar Heinz Florenc se tudi strinja z mano. Prišlo je naprimer do razlastitev eh, kmetovalcev, eh, ker so ohranjali naravo, ker so preveč pravzaprav natančno spoštovali določena pravila. Potem pred enim tednom je prišlo do resolucije glede virusa Zike, vendar treba je misliti tudi na preventivo. Ali imate dobre stike s kolegi? Pomembno je, da pridejo sporočila do vas, drugačna sporočilo. Do sedaj je bilo preveč enostranske razprave. Tudi kmetje so zeleni in skrbijo za zeleno gospodarstvo in sedaj mnogi izginjajo. Hvala. Sedaj je gospod Zorinjo. Eh, hvala lepa. Dobrodošli, komisar. Eh, hvala za preprečljivo predstavitev. Jasno ste pokazali, da bi bila okoljska agenda uspešna. V Evropi potrebujemo zeleno rast. Zato, da uresničimo ta cilj in mi si želimo implementacijo, moramo eh, pravzaprav pridobiti zaupanje državljanov. Tu gre torej za zaveze in za zaupanje. Mi imamo seveda tudi eh, jedrske elektrarne v EU eh, in te elektrarne vplivajo na obdelavo podatkov, na zaupanje. Eh, komisija je pripravila nek indikativni jedrski program in ta je grozen. Mi moramo ukrepati, mi moramo eh, obnoviti naše jedrske elektrarne. Eh, potrebno je na primer 152 milijonov evrov in samo polovico jedrskih elektran so pregledali. Španija potrebuje 15 milijard evrov investicij na tem področju. In ena izmed njihovih elektrarn je samo 50 km od portugalske meje. Se pravi, kakršnakoli nesreča bi ogrozila vode, zrak in tudi vodo, eh, s katero se napaja eh, Lizbona. Li Eh, kaj torej menite o jedrskih elektrarnah? Te so odločilnega pomena tudi za ustvarjanje zaupanja naših eh, državljanov. Hvala lepa, gospod komisar, beseda je vaša za odgovor. Fronte, um, no, eh, omenili ste boj super nezakonit leto, sečnjo, prevoze, tu imamo probleme. E, mi seveda eh, imamo probleme z informacijami iz tretjih držav, imamo pa probleme tudi znotraj Evropske unije. In mi smo že ukrepali zoper določene države članice. Ivo je govoril o kakovosti eh, zraka in eh, drobnih delcih. Eh, uh, trdnih delcih. Eh, to uh, ni samo uh, problem Evropske unije, vendar ta problem se pojavlja v številnih državah članicah. V dveh sem bil na obisku in imel sem zelo dobre in uh, podrobne pogovore z njimi. Uh, Evropska okoljska agencija bi tu lahko pomagala pri reševanju problemov z uh, trdnimi delci. Kar pa zadeva gnojila, te je omenila Simona Bonafe. Uh, eh, pri, pri, vpliv uh, gnojil eh, na krušno gospodarstvo je očiten, potrebna je ponovna uporaba, reciklaža, s tem se lahko izboljša seveda tudi struktura tal, eh, lahko se nadomestijo dušikovi, eh, dušikova gnojila. Uredba govori o bioodpadkih, ki se spreminjajo v gnojila. E, tu so omenjeni kriteriji za kakovost, označevanje in tako naprej. Če ni ustreznega spoštovanja pravil, trgovina v EU ni mogoča. Kar pa zadeva plastiko. Mi, kot veste, smo v akcijskem načrtu uh, sprejeli eh, sklep eh, o tem, da potrebujemo strategijo o plastičnih odpadkih. Leta 2013 smo imeli že zeleno knjigo o tem in Evropski parlament je sprejel tudi resolucijo na lastno pobudo in Eh, to so meniki pri pripravi eh, strategije. Tu je prišlo tudi do zelo dobrega posvetovanja. Zelena knjiga pa se bo seveda upoštevala pri pripravi strategije. Eh, sedaj je že nekaj točk vključenih v resolucijo, ki jo že izpolnjujemo, naprimer izločanje določenih deponij imamo uh, tudi načrte glede prepoveda določenih vrst plastik. Tu se je pravzaprav napovedalo posvetovanje. Eh, mi želimo biorazgradljive materijale in upam, da bodo pač ustrezni pogoji natančno opredeljeni v tej strategiji. Eh, o oceanih sem že govoril. To e, je pravzaprav tudi odgovor na vprašanje Marjan Liter. Gospod e, Matema je govoril o pregledu stanja. Kako je s temi 550 tisočimi odgovori, odzivi, e, kjer se pač navaja samo en argument, en obrazac vendar tu gre za 550 tisoč odgovorov. Čeprav je odgovor isti, se je 550 tisoč ljudi odgovorilo za, eh, eh, se je odločilo za odziv. Eh, pri posvetovanju sem se pogovarjal z nevladnimi organizacijami, z državami članicami, z ministri iz, iz različnih držav članic. Odzivali so se kmetje, lovci in podobno. Vse smo upoštevali. Eh, pri posvetovanju. A je elektro ribolov v Severnem morju je tema, eh, ki so jo načeli na nizozemskem. Eh, tu gre za ribolov z električnim tokom. To je eh, nova tehnologija. Na prvi pogled je veliko pozitivnih učinkov, z, eh, lahko se zmanjša prilov k, in manj škodujejo dno. Zaenkrat pa še ne razumemo uh, vseh učinkov na ekološkem področju. Naprimer, slišali smo argument, da eh, ko vlečijo za seboj žice z električnim tokom, eh, lahko pravzaprav eh, poškodujejo določene uh, uh, živali, ki jih ne ujamejo, ki jih pustijo tam in tam ob, obstanejo z poškodovano hrbtenico in podobno. Že torej tu gre za petletni pilotni projekt, umestno poročilo naj bi dobili v sredini prejšnjega leta, do sedaj ga še nismo dobili in sedaj pozivamo nizozemsko naj nam predloži umestno poročilo. Vendar se seveda ne zanašamo zgolj na njihovo eh, poročilo. Imeli smo tudi misijo na nizozemsko, na, v Nemčijo, zato da ugotovi dejstva in da vidimo, kako ti dve državi nadzorujeta uh, Eh, elektroribolov. Po teh misijah smo jih pozvali tudi eh, naj opravijo konkretne nadzorne ukrepe. To bomo še naprej spremljali, torej ne bomo spremljali samo samega procesa, temveč bomo tudi spremljali razvoj ribolova in učinke na ekološko področje. E, moj prijatelj Grote, e, da, e, to je aktualno vprašanje. Vsaka država članice se ooča eh, s tem vprašanjem. Naprimer, ponekod so to kormorani za, ribolo, eh, za ribiče, na Španiji, na Portugalskem, posod imajo probleme. Prosim, da hitro eh, poiščete uravnovešeno rešitev k temu pozivajo. E, včasih se odločamo za ekstremne rešitve, ali ne dotikajte se gosi ali pa pobite vse e, gosi. Treba je najti naravno ravnovesje. Pravo upravljanje je potrebno. Če si ogledamo Naturo 2000 in lokacije Notare 2000, e, potem vidimo zelo veliko napredka skratka, če vidimo dobro upravljene eh, v področjih Natura 2000, je tam situacija povsem drugačna. Torej, posod je treba ne zgolj opredeliti območja Nature 2000, bolj pomembno je upravljanje z njimi. Potem pa živo srebro. Minamatska konvencija bo eh, Eh, koristila vsem, Evropska unija in 26 držav članic so podpisale to konvencijo eh, eh, oktobra 2014, pa še 100 drugih podpisnic je. Eh, potrebno pa je še 15 ratifikacij, 50 ratifikacij za izvajanje te konvencije. Upam, da bomo ta prek 50 ratifikacij presegli naslednje leto. V Evropi imamo napredno zakonodajo in politiko o živem srebru, vendar naši državljani so še vedno izpostavljeni in predlagani svežen je prva zakonodaja so zakonodajalcev, ki želijo uskladiti evropsko zakonodajo z konvencijo in predlagati naj Evropska komisija tudi ratificira konvencijo. Ribolov v sredozemlju, omenili ste sestanek v Katanji, to je bil uspešen sestanek, Eh, nekateri morda nimate eh, vseh informacij o tem, v sredozemlju je kaos eh, pri ribolovu, a Frante je to dejal. Imamo devet vrst, kjer je prišlo do prekomernega ribolova. Eh, torej mi imamo na severu države članice, na jugu pač ne članice Evropske unije in tu je treba najti rešitev. Eh, včasih je to tudi izgovor, kaj ti obstajajo tudi določene staleži, kjer lovijo samo države članice, pa imamo pri teh staležih enake probleme. Eh, torej, vprašanje sredozemlja, si moramo gledati z nacionalne in evropske in regionalne perspektive. Eh, ukrepi, o katerih ste govorili v Katanji, eh, so eh, bili najprej predmet razprave med državami članicami in tam smo zastavili tri vprašanja in sicer prvič, ali priznamo, da obstaja problem v sredozemlju, Odgovor je bil da, vsi so tako odgovorili. Drugo vprašanje, če priznamo, da obstaja problem, ali bi se morali eh, zmeniti, da je treba nekaj storiti. Eh, odgovor je bil zopet da. In tretje vprašanje je bilo, kaj bomo storili kakšni naj bi bili natančni ukrepi. Tu smo se očitno ustavili, eh, tu po drugem vprašanju, kaj tu. Potem smo hoteli vključiti države, ki niso članice EU. Imel sem sestanke s Tunizijo, bil sem že v Alžiriji, za Alžirijo sem eh, dobil eh, pozitivno povratno informacijo in upam, da bodo sodelovali eh, ob državah v v Sredozemlju se ukvarjamo tudi z organizacijami, ki so tam dejavno potem. Eh, biotska raznovrstnost je pomembno vprašanje. Mi imamo poročila o naravi, o eh, biotski raznovrstnosti in tu se pravzaprav opredeljuje tudi kmetijstvo in zrak, tla in tako naprej. Kaj eh, pravim? Verjamem, da bodo kmetje del rešitve. Eh, zakaj? Bolj vzdržno, eh, trajnostno kmetovanje koristi tudi kmetu. Imel sem že sestanke lani. Eh, govoril sem eh, na kmetijskem forumu, tam sem govoril tudi zelo svobodno. In kmetje eh, imajo raje dobre prakse v kmetovanju kot slabe prakse, kajti v končni fazi se bo to tudi za njih slabo končalo. V tem trenutku preveč Eh, izkoriščamo tla, eh, eh, vodo, zrak. To so pomembne, pomembni elementi za kmete. Pogovarjam se s kmeti, vendar moj pristop je, da jim pomagam in da oni postanejo del rešitve. V končni fazi so oni lahko dobri varuhi naše biotske raznovrstnosti in če to počnejo, zakaj ne, eh, potem jih lahko tudi poplačamo za to delo. Šrejer, eh, Natura 2000, eh, zmanjšanje biotske raznovrstnosti. Rekel sem, da za me ne zadošča, da opredelimo območja Nature 2000. Potrebno je dobro upravljanje. Na teh območjih Eh, ne smemo pozabiti, da tu ne gre samo za kopenske eh, Natura 2000. Eh, naš cilj je, da opredelimo območje Natura 2000 tudi na morju. Na kopnem smo naredili že velik napredek, na morju pa imamo samo 4 odstotke. Mi moramo torej zahtevati boljše upravljanje na morju, pa je treba zahtevati eh, tudi še opredelitev samih območij Natura 2000. Strinjam se s Sorinom, da se moramo obračati na naše državljane, eh, ko gre za zeleno rast in tako naprej. In eh, potem pa jedrske elektrarne. Mislim, da se o tem stalno razpravlja v energetski eh, uniji. Uh, Eh, Maroš in Miguel eh, se ukvarjata s tem, ko pa gre za energijo, želim dodati naslednje. Kar se mene tiče, jaz vedno eh, spodbujam v prvi vrsti obnovljive vrste energije. To je edina pot naprej. Ko pa govorim o prevozu, da nekateri eh, morda razmišljajo o izboljšanju motorja na notranje izgorevanje, vendar pozabimo na te motorje, potrebujemo eh, nične emisije, eh, zlasti pri energiji zahtevam, eh, da se izkorišča eh, energija oceanev. Eh, ko govorimo o obnovljivih virih, eh, uh, energije, govorimo o soncu in vetru, vendar pri oceanih imamo tokove, temperaturne razlike, um, potem plimovanje. O vsem tem smo že govorili. Nekdo je še omenil dostop do sodstva. Tu se je komisija uh, odločila za interpretativno eh, usmerjanje. Menimo, da je to hitreje, eh, kajti na svete in vodila lahko pripravimo pred eh, koncem 2016. Zakonodaja o dostopu do sodišče je že uveljavljena sodno prakso in s našimi smernicami bomo stvari razložili. E, in e, samo sodišče pa bo poskrbelo tudi za implementacijo v državi, državah članicah. Potem gli, gli, glifosfati e, tu. Vem, da mi ne boste aplaudirali. Komisija še enkrat predlagala neodobritev. Eh, razprave z državami članicami bodo še dolge. Ocene tveganja EFKE pravijo, da popolna prepoved ni upravičena, če se spoštujejo kriteriji in zakonodaje Evropske unije in to je odbor za ocenjevanje tveganja ugotovil. To je bilo to, kar sem hotel odgovoriti. Če sem pa kaj spregledal, če želite pisni odgovor, sem vam na voljo. Voorzitter, mijn vraag over de, eh, de ziekenhuis gospod eh, predsednik, eh, moje vprašanje v zvezi z resolucijo, eh, v zvezi z ziko, kako ravnati s tem virus zika in kako se boriti proti tem komarjem, gre za stojiče vode. Torej, ali boste poskrbeli za to, drugače sploh ne bi bilo treba sprejeti te resolucije. Pravzaprav to ni v pristojnosti komisarja zato je pristojen eh, generalni direktor, direktorat za zdravje. Ja, gospod komisar, ampak gre za stojiče vode in za Naturo 2000, eh, mislim, da je to podvezano. Drugače se zgodi isto kot eh, z malarijo po drugi svetovni vojni. Zato moramo že malo poskrbiti, drugače nam ne bo uspelo. Strinjam se z vami, se jaz ne pravim da se me to ne tiče. Seveda se me to tiče tako kot nas vseh. Če obstaja nek način, eh, da se prepriči ziko, potem eh, je to možno z boljšnim upravljanjem voda. Komisija je zelo proaktivna. Od vsake države članice moramo prejeti poročilo o upravljanju voda in o tem se potem tudi razpravlja in eh, poročilo o upravljanju po vodi. In eh, v okviru tega je treba poskrpiti za preventivne ukrepe. Eh, potem nisem odgovoril na prepoved na kitajskem, torej prepoved prekomernega uživanja mesa, naprimer. Ampak kljub temu pravi predsednik, mislim, da je čas, da se zahvalimo komisarju za to, da je prišel na obisk in tudi za aktivno sodelovanje in za pripravljenost, da se da odgovori na vsa vprašanja zelo podrobno. Hvala, gospod komisar. In čez eno minuto bomo potem nadaljevali to sejo. Komisarju bomo eh, omogočili, da zapusti dvorano. Mm, veliko točke še na našem dnevnem redu. Hvala, pravi komisar, hvala za vašo podporo. Uh, Sedaj pa lahko nadaljujemo sejo. Peta točka, poročilo o tekočih medinstitucionalnih pogajanjih, o menjih vrednostih emisij in nadzoru in dejavnosti, potem o medicinskih pripomočkih mejne vrednosti emisij, parlament in svet sta sprejela začasen dogovor o tem dosjeju in sicer na zadnjem trialogu 6. aprila. Um, so zakonodajalca, sta uh, uh, sprejela sklep glede uporabe sekundarne zakonodaje, delegirani akti bodo uporabljeni za uh, Eh, določbe v zvezi s testiranjem in spremljanjem emisij. E, Evropski parlament se je tudi stran, strinjal s prošnjo sveta, da se iz uporabe izuzamejo kombajni za bombaž in snežni riskari. Potem gre tudi še za eh, to, da se določena kategorija motorjev eh, da se za to predvidi neko prehodno obdobje. Glasovanje o usklajenem besedilu je predvideno 26. aprila v tem odboru. Potem nadzor, eh, šesti trialog je bil 5. aprila. Pogajalska ekipa je zaključila razprave o političnih vprašanjih členov v zvezi z nadzorom pri uvozu. Um, in predvsem smo govorili tudi o referenčnih laboratorijih in centrih. E, ta razprava je potekala v konstruktivnem ozračju in pri večini političnih točk smo našli e, soglasje. Sedmi trialog bo jutri. Um, medicinski pripomočki in in vitro medicinski pripomočki osmi trialog e, o tem je potekal 7. aprila 2016. Um, torej uspelo je uspešno zaključiti um, določena vprašanja in tudi pri sedmem trialogu smo um, dosegli napredek. Ko pri Korni Perju so rešili vprašanje zavarovanja z, uh, odgovornosti. Potem gre e, tudi za, za pravila v zvezi s klasifikacijo 6, 19 in 21. Komisija je uh, pripravila tudi predloge glede nadzora nad eh, medicinskimi pripomočki in eh, vse bo obravnavano potem tudi pri devetem trialogu. Um, nekaj vprašanj o zvezi z IVD-jem eh, je še odprtih, naprimer poglavje šest, pravila v zvezi s klasifikacijami, s predpisovanjem in tako naprej, potem tudi testiranje na pacijentih. Vse to eh, bo obravnavano na naslednjem trialogu, ki je predviden za 11. maj v Strasburu. Potem nek. Drugi trialog o direktivi NIK je potekal po nedeljek 4. aprila. V tem trialogu sta zakonodajalca naredila nekaj napredka pri doseganju soglasja pri manj eh, spornih vprašanjih. Torej gre predvsem za eh, sklad za čistejši zrak in za forum, Evropski forum o čistejšem zraku. Treba, potrebne pa so še nadaljne razprave, predvsem v zvezi s prilogo 2, eh, zmanjšanje emisij na nacionalni ravni, obveznosti v zvezi s tem. Sedaj pa prehajam na naslednjo točko. Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in svetu za leto 2014 o živilih in živilskih sestavinah obsevanih z ionizirajočim sevanjem. Gospod Tevenat je tu. Eh, ki je iz eh, Digisante in takoj mu dajem besedo, ki nam bo predstavil eh, to poročilo. Hvala, prosim. Merci, monsieur le président. Donc ce point concerne en effet... Hvala, predsednik. Ta točka se nanaša na poročilo, ki ga komisija objavi vsako leto o dejavnosti nadzornih organov v državah članicah o obratih, odobrenih obratih za obsevanje z ionizirajočim sevanjem in o nadzorih teh proizvodov, potem ko so enkrat na trgu. V poročilu je naveden seznam držav članic, ki imajo take obrate. Teh je 13. Belgija, Bolgarija, Češka, Nemčija, Estonija, Španija, Francija, Italija, Mačarska, Nizozemska, Poljska, Romunija in Združeno kraljestvo. Poleg tega ima tudi Norveška en tak obrat. Tonaža obsevanih eh, proizvodov je 5600 ton, kar je manj kot prejšnje obdobje. S tem obsevanjem se uničujo nekateri paraziti ali patogeni ali omeji um, to, da bi sadje začelo gniti ali da bi nekatere stvari začele kaliti. besedilo je omogočilo harmonizacijo nekaterih vrst izdelkov, torej suhih začimb, aromatičnih rastlin in drugih rastlin za začinjanje. Belgija, Češka, Francija, Italija, Nizozemska, Poljska in Združeno kraljestvo so zato pridobile dovoljenja. Med temi bolj nacionalnimi izdelki so zelenjava, sadje, meso, e, meso, žabji kraki, perutninska drobovina in drugo. Večina izdelkov, ki so obsevanih v Evropi, so izdelkov, žabji kraki in to predstavlja približno 55 odstotkov vsega, kar se v Evropi obseva. Drugi proizvod, tega je približno 16 odstotkov, nanaša pa je pa, e, to so perutninska, e, je perutninsko drobovje. Na tretjem mestu so suhe aromatične rastline ali začimbe. Belgija in nizozemska sta največji državi, ki obsevata, to predstavlja približno 85 odstotkov, Belgija 60, nizozemska pa 24 odstotkov. Tretja država ima 8 odstotkov in to je Francija. Leta 2014 je bilo upravljenih nekaj manj kot 6000 testov v državah članicah. približno 99 odstotkov rezultatov je bilo ugodnih, en odstotek zavrnjenih, um, en odstotek pa približno takih, kjer so bili rezultati ne, neopredeljivi. pri izdelkih, ki so bili dani na trg, kjer je prišlo do nepravilnosti, eh, je bilo to povezano z označevanjem, oznaka ni bila ustrezno opravljena ali pa je bilo obsevanje opravljeno v neodobrenem obratu. Večinoma so bili ti proizvodi umaknjeni z trga ali pa so bile spremenjene oznake na trgu, na blagu, zato da ni bilo treba uničiti proizvodov. kje so, bile opravlje, kje so bili opravljeni pregledi. V Nemčiji zelo veliko tega uporabljajo in približno polovica testiranih proizvodov je bila testiranih v Nemčiji. Druge države, kjer je to zelo pomembno, sta, sta Italija in Nizozemska in skupaj vse te tri države predstavljajo približno 70 odstotkov testov. Tako, to je približno najhitra vsebina tega poročila. Z veseljem bom odgovoril na vaše vprašanje. Hvala lepa. Sedaj pa sprašujem kolegice in kolege, ali eh, želijo kaj povedati v zvezi s tem, ali imajo kakšno vprašanje. Gospod Hojzling, prosim. Hvala komisiji. Ta eh, tema. Eh, javnosti očitno ne zanima tako zelo, ampak imamo pa nekaj vprašanj. Pri ionizirajočem sivanju uh, eh, so odmerki zelo različni in pri označevanju živil uh, to ni vidno. Torej, pro, uh, potrošnik tega ne vidi. Več držav članic je omenilo tudi razloge, ki niso razumljivi, zakaj se ne izvajajo nadzor, naprimer, da nimajo eh, resursov, da nimajo laboratorijev, zato torej potrošnik ni, eh, ne dobi informacij in to ni znosno. In v poročilu tudi ni nobenih informacij o uvozu in o izvozu. In še nekaj konkretnih vprašanj, ali obstaja oziroma obstaja povezava med obsevanjem in odpornosti na antibiotika. Um, nizozemsko predsedstvo je to uvrstilo na dnevni red, ali eh, obsevanje lahko vodi do um, odpornih bakterij in ali se proti temu ukrepa. Kako pogosto se izvajajo kontrole obsevanih živil, Eh, poročilo ne vsebuje nobenih sklepov in zato se postavlja vprašanje, kaj bo storila komisija, da to popravi in da bo v naslednjem letu predstavila boljše poročilo, kajti pravzaprav ni spremljivo, da eh, poročilo ne vsebuje nobenih zaključkov. Hvala. Ali je še kakšno vprašanje? Ne. Komisija dobi besedo za odgovor. Merci beaucoup, monsieur le président. Euh, Hvala, predsednik. Nimamo podatkov o vozu in izvozu, zato ker to niso podatki, ki bi jih komisija morala zbirati, zato pač teh podatkov nimamo. Potem vprašanje, ki se nanaša na antibiotično ali antimikrobno odpornost. Če pošteno povem, o tem ne vem ničesar. Kolikor jaz vem, obsevanje uniči različne klice, vendar bi se moral bolj poglobiti v znanstvene razprave, da bi videl, ali obstaja povezava, eh, ki jo omenjate. Nekoliko dvomim, ampak si bom zabeležil to vprašanje. La Commission fait un rapport chaque année. C'est un rapport extrêmement factuel, c'est vrai. Kar se tiče Bird's Eye View, komisija vsako leto pripravi to poročilo. Iz tega potem potegnemo zaključke in pregledamo tudi, ali je potem treba prilagoditi zakonodajo ali ne. Zakonodaja ni več tako zelo nova. Uh, bomo videli, zbrali bomo podatke za 2015 in bomo videli in bomo tudi preučili možnost, da bi, bil, da bi bilo poročilo v prihodnosti bolj obsežno. Hvala lepa. Če ni drugih vprašanj, lahko zaključimo to točko in gremo na naslednjo. Na dnevnem redu naslednjo točko in predstavnika pristojnega predstavnika komisije očitno še ni v dvorani. Se pravi, da bomo počakali nekaj minut, da pride komisija. Okay, dear colleagues. Kolegice in kolegi, eh, torej eh, končali bomo sejo odbora in nadaljevali bomo jutri zjutraj, jutri do povdan, ob 10.30 eh, uri po seji koordinatorjev. Hvala, vidimo se jutri.